Najprej imam sporočilo. 16. julija 2009 sem Euro odboru predložil informacijo o odpravi imunitete za enega od članov. Leta 2010 je predsedojoči odbora Juri povedal, da glede na rezolucijo Evropskega parlamenta iz aprila 2009 v zvezi z pravili imunitete na Polskem, odbo odbor meni, da eh, ta dokument ni dopusten. Potem pa še ena točka na naš